se nadaljuje jutri 17. septembra 2014 od 9 do 14 in od 15 do 20. Dnevni red je bil objavljen in je na voljo tudi.